Good afternoon, ladies and gentlemen. Pozdravljeni, gospe in gospodje, sedite, prosim. I know that today... Danes je 20. juli, čas počitnic, ampak vsak uspeh ima svojo ceno in namesto tega, da ste danes na plaži, morate biti tukaj. Včast mi je, da lahko predsedujem temu sestanku, dokler ne izvolimo novega predsednika odbora za proračunski nadzor. Predlagam naslednji dnevni red za danes. Prva točka odprtje sestanka pod predsedstvom začasnega predsednika v skladu s poslovnikom. Druga točka 3 je izvolitev podpredsednikov in točka 4 razno. Točka 5 pa je objava časa in lokacije naslednjega srečanja. Ali sprejemate dnevni red? Nihče temu ne nasprotuje. Zato lahko dnevni red sprejmemo. Najprej naj preverimo seznam prisotnih, ali smo sklepčni. Uh, Koliko članov je prisotnih? Za sklepčnost je potrebnih 8 članov. No, no. 12 mhm. nas je. To pomeni, da lahko sprejemamo odločitve. Mislim, da tej ključni izjavi, kar zadeva današnji sestanek, nihče ne nasprotuje. Gospod Delange želi besedo. Prosim. Hvala lepa. Povedati želim le, da so na stanem seznamu še vedno naveden gospod Vanekamp, ampak z njim sem zamenjala mesti, zato sem danes tukaj jaz in naj gospod Vanekamp, prosim. Ali pričakujete, da bo prišel čez 15 minut? Ne, sploh ga ne bo. Jaz bom tukaj na mesto njega v tem odboru. Hvala. So, uh, sprejemamo lahko torej odločitve. Naj bom jasen. Glavni cilj je izvoliti predsedstvo odbora, torej predsednika in podpredsednike. v številu podpredsednikov se še odločamo. Imamo štiri podpredsednike in predsednika. Gospod Kresle, prosim. Gospod predsedojoči, zahtevala bi tajno glasovanje. Hvala. Oprostite, trenutek, pravi predsednik. Predsednik sprašuje, ali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 predsedujoči, če, nekdo, če samo ena oseba zahteva tano glasovanje, ga je že treba izvesti. Hvala lepa. Razumem, že pa vas tega glasujeme tajne nad celim prezidentom. Hvala lepa. V tem primeru bomo imeli tajno glasovanje o celotnem predsedstvu odbora. Začeli bomo z glasovanjem za predsednika odbora. Thank you. Przepraszam, jeden błąd. Zgodnie z regulaminem. Jeśli... Hvala lepa. V skladu s poslovnikom. Sekretarjat pravi, da lahko imamo tajno glasovanje. Če vsaj šest glasovanje člana odbora tako zahteva. Zato moramo videti, ali ta predlog podpira šest članov odbora. Dobro, tisti, ki ste za tajno glasovanje, prosim, dvignite roke. 14 glasov je za. Hvala lepa. 14 zato, da bi imeli tajno glasovanje. Kdo je proti? Dva glas, tri glasi so všečiv. Trije glasovi proti. V tem primeru bomo nadaljevali s tajnim glasovanjem. To bo veljalo za celotno predsedstvo odbora przewodniczącego. Zaczęli bomo z predsednikom. Najprej moramo imeti predstavljavce. Prosim. Preden dam predlog, gospa Kresle bi prosil, ali se prošnja po tajnih volitvah nanaša tudi na predsedojočega. Da. Potem bi sam predlagal gospoda Luigija de Magistrisa kot predsednika odbora. Hvala lepa. To je predlog za kandidata za predsednika odbora. Je, ali obstaja še kak kandidat za predsednika odbora za proračunski nadzor? Ne, drugih kandidatov ne vidim. Gospod Tudi. Gospod predsednik, vprašali ste, ali obstaja še kak kandidat. Mislil sem, da je treba kandidate prelagati vnaprej, ali lahko predlagamo kandidate tukaj na sestanku. De, pa na de magistrist. Gospod de magistris, Ta predlog smo prejeli včeraj in to je bilo v skladu z rokom za predložitev kandidatov. Gledam po dvorani. Zanima me, ali želi še kdo predlagati kandidata, gospod Šadzi Makakis. De facto preprosto podpira kandidata, ki je že bil predlagan zaenkrat je to edini kandidat za predsedniško mesto v odboru za proračunski nadzor. Kolikor vidim, drugih kandidatov ni. Njema vjencej kandidatov, vzame kame list. Če drugih kandidatov ni, lahko seznam kandidatov za predsedniško mesto tega odbora zaključimo. V tej situaciji, gospa Gresle, me zanima, ali želite še vedno imeti tajno glasovanje za predsednika odbora, kajti imamo samo enega kandidata. Dobro. V tem primeru moramo. Ponieważ mamy również postanowienie regulaminowe. Pytendy... To zajemajo tudi pravila v angliščini. Kandidat je lahko imenovan, če, če je kandidat samo en, ga je mogoče potrditi z aklamacijo. Ali bomo nadaljevali z aklamacijo? Dostajemo pri glasovanju tajnem. Mamy jednego kandydata, czy pan... Pri tajnem glasovanju imamo samo enega kandidata, gospod de magistris, ali sprejemate kandidaturo? Da, to je torej potrejeno. V tem primeru potrebujemo imena preglednikov in to bosta dve osebi. Gospa Gressler, imate kak predlog za preglednike? lahko pa žrebamo. V imenu naše skupine bi predlagala gospod Kutinen in gospoda van Hestelena. Dobro, v tem primeru bomo žrebali. Gospod Gerben Gardenbrander.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 Okay, but what about the, the papers? It will be done down here. Yeah. <laughs> My colleagues will organize it. So until we get organized, we vote. Dokler ne organiziramo glasovalnega seznama, je prvo vprašanje namenjeno koordinatorjem. Prosim, natančno navedite imena tistih, ki bodo glasovali za posamezne politične skupine. Ne smemo preseči število glasov v primerjavi s pričakovanim številom sedežev posamezne politične skupine. Potrebujem seznam polnopravnih članov in nadomestnih članov. EPP. E Skupina EPP. Kdo glasuje kot nadomestni član? Kajti imate 11 članov. Zato lahko date 11 glasov. Prosim, odločite, kdo bo glasoval, kajti vsi niso prisotni. 10 mojih polnopravnih članov je prisotnih, en član je odsoten, zato predlagam gospod Holmajer kot nadomestno članico za glasovanje. He is voting for glasuje pa na mesto koga? He is voting for whom? Glasuje na mesto koga? Ponavlja predsednik. Na mesto stari Velini. Velini Crescencio. Ok. V redu. Socialisti in demokrati. Koliko polnopravnih članov je v tej dvorani. Sedem. Dobro. Med glasovanjem bom preduzel odgovornost, kajti to je moja naloga trenutno. Alde? Trije? gospod Šacimakakis. Zeleni, dva, gospod Štas. Skupina ECR, dva, gospa Češkova in gospod Črnecki. Gospod Črnecki je prisoten, gospa Češkova. Pa ni prisotna. Ali imate nadomestnega člana? You have no supplement. Nimate nadomestnega člana. Skupina GUE. Present, you are one. Prisotni ste in ste sam. Evropa za svobodo in demokracijo. Ste tukaj? Da, sami ste. Martin Ehrenhauser za nepovezane poslance, je prisoten. Dobro. Sedaj, sedaj imamo seznam oseb, ki lahko glasujejo. Um, Naj vas spomnim, da imamo samo enega kandidata, in kandidat mora prejeti večino oddanih glasov. Zato, da bo vsem popolnoma jasno, kako je treba nadaljevati. In še tehnično, tehnična zadeva. Tisti, ki glasujete, prosim, dvignite roke, zato da bomo vedeli, komu naj damo glasovalne lističe. In še enega zame, prosim. Thank you. Please put the cross if you will. Prosim, označite s križcem, če glasujete za oziroma proti. To označite na ustreznem mestu. Sedaj pa bom prebral imena poslancov in prosim, da poslanci pridajo do govorniškega odra in svoje glasovnice oddajo v glasovalno škatlo. Gospa Kar Marta Andreasen, ste pripravljeni za glasovanje? Počakajmo še malo. Let us wait a moment when everybody yeah. is ready. Mm -hmm. Other, yeah. Ja, no. Otherwise. Yeah. Mr. Gerbrandy and Mr. Ehrenhaus. These two distinguished Gospod Ehrenhauser in Gerbrandy. Spoštovana gospoda, prosim, stražita volilno skrinjico. Gospa Andreansen, ste pripravljeni?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 gospod Kosta Lestra na mesto gospe Ayala Center. Prosim, glasujte. Gospod Sigmatas Balcitis. Andra Češkova. Andra Češkova. Ni je tukaj, nadomestnega člana pa ni. Jorgo Šacimakakis. Andra Cozzolino. Ryszard Czarnecki. Luigi de Magistris.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 Vi ste že glasovali? Ingeborg Grasle. Martin Hausling. Ville Itala. Katalin Gibran. Iljana Ivanova. Elizabeth Kostinger. Monika Luiza Makovej. Jan Olbricht. Holmeier instead of Christian. Kolmajer na mesto Rivelini. Na mesto Skaldemoze, Lefo. Ne vidim ga, pravi predsednik gospod Lefo. A, tukaj ste. Teodoros Skil Skilakarkis. Soren Zondergaard. Bart Stas. Georgios Stavrakakis and Bogusław Liberacki. In na koncu še Bogusław Liberacki. Scrutator need probably six and a half minutes to Potrebujemo približno šest minut in pol za štetje glasov, zato predlagam, da za šest minut prekinemo zasedanje. Prosim, ne hodite predaleč. Oh, excuse me. Your substitute, Paul? Se upravičujem, vi nadomeščate koga?

Prekinjam zasedanje za šest minut, dokler glasovi ne bodo prešteti. Prosim, še enkrat ne hodite predaleč. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, prosim vas za pozornost. Razglasil bom rezultate glasovanja. Število glasov 28. Glasovi za 25, glasovi proti 3 absolutno večino 15. Gospod Luigi de Magistris, vi ste nov predsednik tega odbora. Čestitam in vabim vas na odr, da prevzamete predsedovanje in upravljate svoje delo. Prima di cominciare la seduta vorrei. Preden nadaljujemo s sestankom, naj se zahvalim najprej svoji skupini, ki so me predlagali za predsednika. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so glasovali za me. To je zelo pomemben trenutek za me, kajti to so moje prve izkušnje v politiki, zato se moram še veliko naučiti. Prizadeval si bom, da bi se učil tistih, ki so že imeli mandate kot evropski poslanci. In že na začetku želim izraziti svojo pripravljenost, odločenost in navdušenost za delo v tem odboru. Mislim, da tukaj lahko izkoristimo moje izkušnje, kajti 15 let se že ukvarjam s tem področjem, zato mislim, da lahko veliko prispevam k temu. Mislim, da bi si tukaj morali prizadevati za dialog med seboj. Mislim, da lahko vsi izrazijo svoja stališča in mislim, da lahko vsi igrajo pomembno vlogo v tem odboru, kajti ta odbor je eden najpomembnejših v Evropskem parlamentu. Tanti, sotto il profilo della Ta odbor pošilja zelo pomembna sporočila v zvezi s tem, koliko preglednosti imamo in pri zagotavljanju, da ljudje ustrezno ravnajo in v skladu z zakonodajo, še posebej kar zadeva naše odnose z drugimi institucijami Evropske unije. Mislim, da je to zelo pomemben trenutek, kaj ti govorimo o preglednosti. Govorimo o tem, da morajo vsi ravnati pravilno. Ponovno moramo vzbuditi zaupanje v Evropski parlament. Če si ogledamo nepravilnosti, mislim, da lahko imamo zelo pomembno vlogo pri preprečevanju. Pošljemo lahko signale, da bodo vsi, ki spoštujejo pravila, bolje sprejeti v Evropskem parlamentu in evropskih institucijah, tisti, ki pa ne ravnajo v skladu s pravili, pa bodo predmet sankcij. Zato mislim, da imamo tukaj zelo pomembno vlogo in hvala še enkrat vsem, ki ste glasovali za me. Opravičujem pa se, če ste dobili občutek, da sem preveč čustven v zvezi z vso zadevo. Sedaj pa predlagam, da glasujem za prvega podpredsednika tega odbora. Vedeti želim, kdo so kandidati za prvo mesto podpredsednika za odbor za proračunski nadzor. Do atto, ki je pervenuta una lettera del segretarja generala. Dobro, od generalnega sekretarja smo prejeli ime gospe Marte Andreasen za prvo podpredsednico odbora za proračunski nadzor. Zanima me, ali kakšna skupina ali posameznik želi tajno glasovanje tudi za to mesto. Če ne, potem lahko nadaljujemo z aklamacijo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 Eh, toliko pojasnilo, tudi mi podpiramo tajno glasovanje. V imenu naše skupine sem to izjavil. Eh, Dobro, to bomo preverili, ampak mislim, da s tem že izpolnjujemo pogoj za število oseb, ki želi tajno glasovanje. Ampak vseeno, dvignite roke, če ste za tajno glasovanje. Procediamo quindi per. Da, to je več kot dovolj. Torej, za prvega podpredsednika bomo glasovali tajno in upravljali bomo enako preglednika, če se s tem vsi strinjate. Per cortesia, se alzate le mani, gli onorevoli che devo. prosim tiste člane, ki bodo glasovali za prvega podpredsednika, da dvignajo roke, zato da vam lahko razdelimo glasovnice. Si, c'est pas grave, c'est un. Ici, ils vont mettre même leur nom. Si, et. I vari gruppi devono indicare se ci sono i supplenti che nominano. Poleg tega nam morajo skupine povedati tudi, ali bo ob polnopravni člani glasoval še kak nadomestni član. Chairman, can I just confer- Gospod predsednik, ali lahko vprašam, ali glasujete tudi vi? No. Ali glasujete tudi vi? Te kolege.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 Pri nas bo na mesto gospoda Revilinija znova volila, glasovala gospa Holmajer. Hvala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 L'onorevole Ines Ayala Sender. Gospa Ayala Sender. L'onorevole Zigmantas Balcitis. Gospod Zigmantis Balcitis. L'onorevole Andrea Cescova.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 Onorevole Tamas Deutsch. L'onorevole Martin Ernauser. Onorevole Jens Geyer. Jean Gerben Gerbrandi. Onorevole Ingeborg Grabel. Gresel. Gresel, perdon, scusa. Sì, sì. Onorevole Martin Ausling. Italia. Italia. Italia.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 Liliana Ivanova. Onorevole Elisabeth Kostinger. Onorevole Boguslav Liberadski. Onorevole Luisa Monica Macovei. Onorevole Jan Olbricht.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 Onorevole Teodoros Skilakakis. Onorevole Bo Soren Sondergaard. onorevole Bart Staes. Onorevole Stavrakakis. Sospendiamo la seduta 5 minuti per consentire. Sestanek prekinjam za 5 minut, zato da lahko števci preštejejo glasove in potrdijo rezultat. Mm -hmm. mesto predsedstva, da sede poleg mene.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 tudi, predlagal bi, da tudi naslednje podpredsednike izvolimo z aklamacijo, kajti vemo, da morajo nekateri kolege na druga ustanovna zasedanja, zato bi predlagal, da se poslužimo tega postopka. Se strinjam, hvala. Allora, a questo punto, eh, se nessuno è contrario, però... V tem primeru, če nišče ne nasprotuje, je to nam prav. Torej, sedaj bomo razglasili imena drugega, tretjega in četrtega podpredsednika iz različnih skupin. Kdo bi želel spregovoriti za drugega podpredsednika? Kdo bi želel kandidirati? Prego, norevole gres. Gospa Gresla, izvolite. Jaz bi predlagala Jean-Pierre Odija. Vuole... Se strinjate z nominacijo? Ali bi kdo želel k temu kaj dodati? Ali lahko gospoda Odija razglasimo kot drugega kot predsednika z aklamacijo? Prego, onorevole, la invito a prendere posto alla presidenza. Gospod Odij, potem vas prosim, da zasedete svoje mesto z ostalimi člani predsedstva. Sedaj pa tretji podpredsednik odbora, ali že imamo nominacijo za tretjega podpredsednika odbora za proračunski nadzor? Hvala lepa. Naša skupina predlaga gospoda Liberackija kot tretjega podpredsednika odbora. Hvala lepa. Torej bomo nadaljevali z aklamacijo za gospoda Liberackija. che lo invito anche a lui a prendere. Tudi njega vabim, da zasede svoje mesto pri mizi predsedstva. Quale gruppo? Glede četrtega podpredsednika, bi katera skupina imela kakšen komentar? Non c'è nessuno? No. Onorevole, lei prende la parola per la quarta vicepresidenza come gruppo del PP. Boste spregovorili na temo četrtega podpredsednika v imenu EPP. Gospod Deutsch, kot četrti podpredsednik. Ali bi želel kdo dodati kaj k temu ali pa lahko sprememo tudi gospoda Dojča za aklamacijo kot četrtega podpredsednika in potem ga lahko zaprosim, da tudi on se nam pridruži pri mizi predsedstva. A questo punto aggiorno la seduta a domani alle 9. S tem prekinjam zasedanje, ob devetih jutri zjutraj se sestanejo koordinatorji, ob pol enajstih pa potem nadaljujemo z celotnim.